poročilo gospe Šartije. Predhodno financiranje operativnih programov, ki jih podpira Evropska uh, pobuda za zaposlovanje mladih. Merci, eh, Hvala lepa, gospod predsednik, gospa komisarka. Bi vam rada eh, povedala, da sem danes zvečer ponosna na naše evropsko institucionalno delo. Obstala je prava volja komisije sveta. Obžalujem, ker eh, sveta ni več eh, tukaj. Torej prava volja sveta, komisije in parlamenta, da hitro dosežemo rezultat, da bi dosegli učinkovitost. In ta politična učinkovitost je pravzaprav določila tudi našo strategijo. Gospa komisarka, eh, rada bi se vam zahvalila za to, ker smo delo začeli 4. februarja, jutri je 29. april in mislim, da je zelo malo odločitev na evropski ravni, ki se končajo tako učinkovito in hitro. Zahvala gre tudi vsem poročevalcem v senci, ki jih želim eh, omeniti. Brandon Ovedeg, Jana Zignanska, Martina Djabalova, eh, eh, Terry Rentke in Patrick Leairik. Kolegice in kolegi, eh, mi smo premostili razlike in razhajanja. Mi smo se povezali, ker smo vedeli, v katero smer hočemo delati in kaj je bila naša smer. Mi smo hoteli, da bi bili učinkoviti in da bi bila Evropa učinkovita pri zaposlovanju mladih. Eh, dejstvo je, da je eh, zelo težko eh, biti uspešen pri zaposlovanju mladih. Dejstvo je, Eh, da imamo regije, kjer je 25 eh, odstotkov mladih med 15 in 25 letom brezposelnih. Eh, tu so pravzaprav dosti krat mladi tudi brez kvalifikacij, hkrati pa so tu tudi mladi diplomiranci, ki ne dobijo delovnega mesta, ker pač ni ustreznih delovnih mest za njihovo izobrazbo. Torej, mi se uh, tu lotevamo eh, najhujših eh, problemov pri tej pobudi za zaposlovanje mladih in tu so potrebne skupne moči. In to pravzaprav tudi potrjuje našo strategijo dela. Kot poročevalka sem hotela, da bi vse politične skupine eh, delile čim več informacij eh, s komisijo, svetom in mi eh, smo se srečevali po potrebi za to, da bi pokazali našo politično voljo eh, pri tem eh, cilju. Danes večer sem torej ponosna na Evropo. Ponosna sem na Evropo, ker smo so glasno izrazili svojo voljo in tudi v rekordnem času in tu se odzivamo na prave potrebe na terenu. To je Evropa. In v tem eh, hemiciklu kažemo, da poznamo potrebe na terenu. Eh, sporazum je pripravljen za podpis in sedaj potrebujemo nosilce. E, in nosilci na terenu potrebujejo ustrezno predhodno financiranje. Kot ste tudi vi predlagali, gospa eh, komisarka, tu se dviga stopnja predhodnega financiranja z enega na 30 odstotkov. Mi kažemo, da Evropa pozna potrebe na terenu. Nosilci projekta dosti krat eh, v Eh, najbolj ogroženih eh, regijah ne morejo priti do teh sredstev, ki jih potrebujejo. In tu moramo biti učinkoviti. Mi smo eh, tu pravzaprav v teku s časom in iskreno upam, da bomo skupaj uspeli. Danes večer moramo biti ponosni na naše delo in upam, da bomo jutri imeli dobro glasovanje in da bomo poslali sporočilo in upam, da bodo države članice lahko uh, zavihale rokave in pomagale mladim pri zaposlovanju. Mi potrebujemo projekte in svet mora sedaj spodbuditi države članice, zato da bodo na terenu uh, koristi od našega dela na področju predhodnega financiranja. Hvala lepa. Uh, merci beaucoup, uh... Hvala lepa, gospod poročevalka. Moran Šehtje. Sedaj pa v imenu Evropske komisije, komisarka gospa Tisen. Uh, thank you, Dear... Hvala lepa, predsedojoči, poslanke in poslanci. Zahvalila bi se rada Evropskemu parlamentu in še prav posebno gospe Moran Šehtje, da je temu doseja dala prednost in za konstruktiven način, kako ste ta predmet obravnavali. Najčestitem parlamentu za rekorden čas za dosego dogovora, tako znotraj odborov, kot tudi svetom, kar se tiče te ključne pomoči za poslovanje mladih v Evropski uniji. Naj usporedno čestitam tudi latvijskemu predsedstvu za njihova prizadevanja pri tem dosjeju, da so to obravnavali zelo učinkovito. Pokazali so, da je boj proti brezposobnosti med mladimi prioriteta za vse evropske institucije. Ni več časa za izgubljati, kar se tiče hitrega izvajanja pobude za zaposlovanje mladih. Čas je ključnega pomena za ponujanje praktičnih izkušenj za zaposlovanje ljudi. Vsi moramo izpolniti naše obljube, ki smo jih dali evropskim državljanom. In to je tisto, kar moramo vsi kolektivno storiti, ko predlagamo, se pogajamo in sprejemamo to zakonodajo. To smo resnično storili hitro. Predlog je, da bi se lotili ovire, ki smo jo prepoznali z državami članicami, ki ovira hitro izvajanje pobude za zaposlovanje mladih na terenu samem. In sicer potrebna so sredstva, potreben je denar. Leta 2015 bomo ponudili skoraj milijardo evrov. To bo pospešilo pobudo in bo pomagalo tudi do 650 tisoč mladim, ostali pa bomo znotraj meja proračuna. Prepričani smo, da bo ta predlog, ki ga boste sprejeli, z veliko večino prepričana sem, velika spodbuda za države članice, da hitro začnejo izvajati ukrepe na kraju samemu držav članicah, da ponujejo vajeništva, prakse in nadaljne izobraževanje. Spoštovane poslanke in poslanci, izvajanje jamstva za mlade se sedaj izvaja v vseh državah članicah. In imamo toplive rezultate iz nekaterih držav članic, kot to kaže primer, ki je bil objavljeno poročilo o evropskem semestru. Jamstvo za mlade je ponudilo zagon tako za strukturne reforme na področju zaposlovanja in izobraževanja. Prav tako pa je to bil katalizator za podporo mladim pri prehodu šol na delovna mesta. Trenutna sprememba uredbe ESF pa bo tudi olajšala aktualno izvajanje pobude, ki je glede na nujnost razmer nujno potrebna. Vse skupaj je zasnovano tako, da moramo to izvesti čim prej. Še enkrat bi vam rada zagotovila, da bo komisija predhodno financiranje za leto 2015 obravnavala takoj to spodbude takoj po uveljavitvi spremenjene uredbe. Sveda je sedaj ključno vprašanje, kakovost podpornih ukrepov. Tukaj bo komisija še naprej spremljala napredek zelo pozorno in seveda bomo poročali tudi Evropskemu parlamentu. Hvala lepa za vašo pozornost. Uh, thank you, Madam Commissioner. Hvala lepa, komisarka v imenu odbora za kulturo in izobraževanje Evropskega parlamenta. Gospa Guillaume, prosim. Merci. Euh, Hvala lepa. Dragi kolegi, ta predlog eh, pravzaprav odgovarja eh, na nekaj, kar smo v preteklosti pogosto obžalovali, vendar pa lahko rečemo, da rezultati še niso na ravni, ki nam omogoča, da rešimo problem teh mladih, ki so brezposelni, eh, en od vsakih petih je brezposelen. Vsi ti simptomi pa vplivajo tudi na ta javnost jamstva za mlade. E, predlagano besedilo e, predstavlja neobhoden okrep e, zaradi, zaradi vrzeli, ki se poglablja. Tu so mladi, ki so diplomirani in drugi, ki ne, ki so na drugi stopni. In to je neobhodno tudi zato, da bi lahko rešili to, ta problem brezposelnosti dolgoročne narave. Tu so najranljivejši mladi, ki niso dovolj usposobljeni ali izobraženi. Potrebno je nameniti posebno pozornost tistim, ki eh, so otroci priseljencev in eh, druge ranljive skupine. Potrebno se je odzivati hitro in to je parlament tudi naredil naredil v okviru eh, tega predloga. Hvala. Eh, merci beaucoup, madame Depite. Hvala lepa, gospod poslanka. Sedaj pa čas za politične skupine. Najprej poslanka Lara Komi v imenu ELS, minuta in pol, prosim. Hvala lepa, predsedujoči. Hvala lepa tudi poročevalki za odlično opravljeno delo, tudi za dobro timsko delo skupaj s komisarko. Predlog komisije mi je všeč. Predhodno financiranje za operativne programe za zaposlovanje mladih sedaj bo na voljo več sredstev. Ta milijarda, ki je predvidena, torej to predhodno financiranje, torej povečanje 30 ja, odstotkov, to je konkretna pomoč, ki bi naj prispevala k temu, da zadeve izboljšamo. Kaj ti države članice zaenkrat niso imele dovolj sredstev za podporo teh projektov. Evropa je pokazala, da želi storiti vse za zniževanje brezposobnosti med mladimi, storiti več kot v prejšnjem mandatu. Podpiram države članice in tudi regije, da naj postane boj proti brezposobnosti mladih najpomembnejša tema. Tukaj sem drugi mandat, 26 let sem bila stara, ko sem postala poslanka, tako da vem, kako je med mladimi. Država je pri državah članicah jamstvo za mlade se v nekaterih državah članicah izvaja zelo dobro, v drugih pa ne. To je potrebno analizirati. In potem še nekaj. Potrebujemo več komunikacije med Evropo, komisijo, parlamentom in državljani, mladimi, kajti pogosto mladi sploh ne vedo, kakšne možnosti imajo. Hvala lepa, poslanka Lara Komi. Sprejmete modri karton. gospoda Fronte. Signora Fronte. Prego. Sì, volevo solo chiedere all'onorevole Comi. Hvala lepa. Vprašanje za gospod Comi. Govorili ste o jamstvu za mlade. Veste, da je računsko sodišče pred kratkim pripravilo poročilo. In kaj menite, o tem, kar je računsko sodišče, o tem, kar je računsko sodišče reklo o Italiji. Sicer dejali so, da to jamstvo za mlade Italiji ni nič prineslo. Menite, da bo v prihodnje ta program bolj učinkovit? Eh, Hvala lepa za to vprašanje. Kot podpredsednica ELS sem trenutno z, drugi kolegi, z drugimi kolegi ravno pripravljala analizo razmer v Italiji. Lahko povem več o razmerah v Lombardiji. Tam se program najbolje izvaja. To kažejo podatki, na voljo so. Poleg tega pa imamo v Italiji seveda tudi regije, kjer je potrebno še veliko postoriti. Vendar pa ne govorim tukaj v imenu strankarske politike. Ne glede na to, kdo je na oblasti odločilno zame je, da mladi dobijo delovno mesta. Hvala lepa. Še drugič, gospa Komi. Sedaj pa v imenu S&D, gospod Brando Benifeji. Grazie, presidente. Stiamo di... Hvala lepa, predsedoči. Tukaj govorimo o odličnem predlogu komisije. Parlament je pokazal odgovornost, in je vse skupaj zelo hitro sprejel. Glasovanje bo jutri. Sedaj bomo imeli kar veliko predhodnega financiranja za mlade. V Italiji bo na voljo več kot 160 milijonov evrov. Zahvaljujem se poročevalki, hvala lepa komisarki Tyson, kajti s to zakonodajo smo storili to, kar SND že dolgo zahteva. Torej, povečevanje sredstev v prid programov za mlade. Evropa je sedaj odigrala bolj odločno vlogo tudi v državah članicah. Potrebno pa je seveda, da države članice to optimalno izkoristijo. Zato pa potrebujemo učinkovito komunikacijo, manj birokracije, še prav posebno za podjetja. Ponudba mora biti kakovostna in mora nuditi rast vsakega posameznika. Potrebujemo pa tudi več preglednosti, potrebujemo ustrezno porabo sredstev. Evropska komisija mora biti zelo previdna, kar se tiče nadzora skupaj s parlamentom. S kolegi iz odbora IMPL pripravljamo predlog za države članice, kjer bi poskrbeli za to, da bi države članice storile vse, da bomo dosegli ustrezne rezultate. Poleg tega bomo poslali komisiji dopis, kar se tiče predhodnega financiranja. Vse ravni morajo praviti svoje delo, če želimo biti resni pri boju proti brezposlenim, pri mladih. Moja generacija ima pravico do prihodnosti in države članice morajo storiti vse, kar je v njihovi moči, da potegnejo Evropo iz krize. Mi bomo prispevali svoje kot poslanci. Grazie, odrevole. Hvala. V imenu skupine EKR je sedaj na vrsti gospa Žitnanska. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Vemo, kako pomembno je, da se mladi naučijo delati od eh, mladosti, da postanejo aktivni člani družbe. Del, trg dela bi moral v idealnem primeru zagotoviti te priložnosti. Vendar, seveda ne živimo v idealnem svetu, temveč v svetu 100 tisočev mladih, ki so brezposelni v Evropi. Zato se strinjamo z poročevalko, da je treba pomagati mladim. Mladi so sedaj dobili od Evropskega parlamenta neko sporočilo, da bomo naredili za njih vse, kar je v naši moči, vendar to še ni vse. Države članice morajo dobro izkoristiti finančna sredstva, ki so jim v ta namen na voljo. Če tega ne bodo dobro naredile, bodo mladi še bolj razočarani, kot so bili do sedaj. Hvala. V imenu skupine Alde, gospod Labajova, dve minuti. Najlepša hvala za besedo, gospod predsedujoči, in hvala poročevalki za zelo dobro sodelovanje. S tem smo dokazali, da se Evropa hitro lahko odzove na nekatere pereče probleme. Češki časopis je pisal, da je v Pragi najnižja brezposelnost mladih v Evropski uniji, sicer 2,5 odstotka. Torej, to velja za vse eh, delavce. No, pri mladih je večja, 10,8 odstotkov. To vse zveni zelo lepo, ampak eh, v enem od grških mest je več kot 96 odstotna brezposelnost eh, mladih. Zato moramo resnično eh, Eh, zagotoviti pomoč tistim, ki jo najbolj potrebujejo, to so mladi. Ta pobuda za presposelne mlade ima 3,2 milijardi proračuna, ena milijarda bo jo, eh, takoj na voljo, ampak seveda delovnih mest ne moramo kupovati, zlasti delovna mesta za mlade moramo ustvarjati glede na potrebe gospodarstva. Zaradi tega je treba takšne ukrepe, kot je pobuda, dopolniti z nacionalnimi ukrepi. Zlasti, ko gre za prehod iz šolanja v delovno okolje, to moramo mladim olajšati. Pri tem moramo poštevati potrebe in eh, izobrazbo ter eh, veščine, ki jih potr, ki jih zahteva gospodarstvo. Pripravništva in podobne možnosti jim je treba zagotoviti. Na ta način bomo lahko skupno odpravili prave vzroke brezposelnosti, ne pa da učimo ljudi, kako je treba delati, potem pa ne najdejo dela. Hvala. Hvala. V imenu skupine GUE Engel. Patrick Le Jari. Hvala, gospod predsedujoči. Gospa komisarka, spoštovani kolegi, glede na to, da je nujno, da poiščemo odgovore na prekarnost, prekarno eh, status eh, mladih eh, in brezposelnost, je dobro, da je predvidena ta pobuda za zaposlovanje mladih, potrebno pa je, da jih to še doseže in na učinkovit način. Dobro bi bilo, da se zagotovi, zagotovi tudi trajnost tega programa ali pa eh, celo povečati njegov obseg in uh, Zavedamo tudi se, na, eh, tudi eh, ne glede na to poročilo, da eh, je dan danes sedem milijonov mladih, ki nimajo dostopa do dela in potrebno bi jim bilo zagotoviti dostop do dela, kajti to je njihova pravica. In v tem smislu moramo tudi vzpostaviti Evropsko službo za vključevanje mladih in za zagotavljanje varnosti dela dela, in, eh, tako da bi lahko take pogoje uživali vsi mladi v Evropi. Hvala. Hvala, gospod poslanec, v imenu zelenih bo sedaj spregovoril Kerry Reintke. Spregovorila. Predsedujoči, kolegice, kolegi. Deset mesecev sem članica Evropskega parlamenta in moram reči, da sem vsega sita govorimo o brezposelnosti mladih, istočasno pa nihče nič ne naredi. Sita sem tega, da države članice resno ne vzamejo svoje odgovornosti in eh, sita sem tega, da ene in iste stvari vedno znova ponavljamo. Morda sem malce preveč nepotrpežljiva, ampak toliko zgodb poznam mladih v Evropi, da ne morem biti nepotrpežljiva za svetega Boga. Sredi 2015. leta smo dobro jutro države članice Evropske unije. Evropa je predolgo čakala. 30 odstotno predhodno financiranje, ki ga za pobudo za zaposlovanje mladih sprejema komisija, je zadnji alarm. Ta parlament mora obravnavati ta dosje čim hitreje, zato ker je sedaj že treba ukrepati. Države članice pa morajo narediti isto. Uporabiti denar, ki jim je na voljo in ga dati na voljo mladim Evropi. To je njihova politična odgovornost. Hvala. Ali spremete modri karton gospoda Jakovčiča? Jakovčič, teka flop. Izvolite, gospod Jakovčič. Hvala, da ste sprejeli moj modri karton. Spoštovana kolegica, delno razumem vašo jezo in vaš ton govora, ampak zdi se mi, da s to odločitvijo, ko je komisija z ena odstotka povečala predhodno financiranje na 30 odstotkov, vendarle pokazala verodostojnost Evropske unije ter interes komisije in parlamenta, da čim bolje zaščiti interese brezposelnih mladih. Ali se vam ne zdi, da smo tokrat vendarle verodostojni v tem parlamentu? Time for answer, please. Čas za odgovor. Hvala za to vprašanje. Strinjam se popolnoma z vami, da smo na tem predlogu dosti delali in v Evropskem parlamentu smo se trudili, da bo čim prej prišel skozi vso proceduro. Ampak sedaj morajo države članice delovati, kajti one so odgovorne za to, da bodo ta denar porabile za to, da bo dosegel mlade, in da bo ta denar porabljen tako, da bomo koristno se lahko borili proti brezposelnosti mladim. Danke. Najlepša hvala, poslanka Rajtke. Sedaj pa v imenu skupine EFDD, Laura Ageja. Najlepša hvala, gospod predsedojoči. Komisarka, Zahvaljujem se poročevalki za to razpravo in za to poročilo. Gre za dogovor, ki smo ga le dosegli, ampak pravkar smo slišali, da je operacija sicer uspela, ampak eh, bolnik je na operacijski mizi umrl. Samo kritični smo bili, ko gre za Italijo, pa tudi za nekatere druge. Ampak pri nas v Italiji imamo ogromna sredstva, ki pa jih zelo slabo uporabljamo, s njimi slabo upravljamo. Države članice bi morale bolje eh, porabiti ta sredstva, ko gre za eh, denar za jamstvo za mlade, pa tudi za drugi denar. Gre za ogromne zneske, ki jih enostavno niso izkoristili tako, kot je treba. E, niso dobili mladi tistega denarja, ki jim pripada. In mislim, da je to lahko moja ocena te situacije. In moram reči, da me je sram, da prihajam iz države, ki jo je računsko sodišče obsodilo kot eno izmed petimi državami članicami, ki ima najslabše rezultate, ko gre za zaposlovanje mladih. Hvala. Ali spremete modri karton poslanca Benifeja? Izvolite. Hvala, predsedujoči. Veliko zanimivih stvari smo šli, slišali v tej razpravi, ampak gospod Adžejo bi nekaj vprašal. Kot poročevalka v senci za skupino EFDD, zakaj niso delovala na nekaterih sestankih, Eh, ko smo pripravljali to poročilo. Če bi bila sodelovala, bi hitreje lahko sprejeli to poročilo in ga hitreje posredovali komisiji in svetu. Odbor je delal mesece in mesece, izboljševali smo to besedilo in morda bi vaš skromni prispevek izboljšal vse eh, postopke. Najlepša hvala, kolega. Brando Benifej. Sama sem zastopnica oziroma poslanka ene najmanjših političnih skupin v tem parlamentu. Sem poročevalka za dve različni poročili. In gospoda Benifeja sem sicer videla na sestankih odbora, ampak gospod Benifej, ko boste tako redno se udeleževali teh odborov, me boste lahko kritizirali, kolikor vas je volja. Dobro, veste, tudi vi da smo zapravili milijone in milijone denarja, ki je bil sicer namenjen mladim. To je notranji dialog italijanskih poslancev oziroma poslavk. Naslednja za nepovezane, naslednji je Marošek Mihal. Hvala, gospod predsedujoči. Kolegice in kolegi brezposelnost v določeni skupini, v našem primeru gre za mlade, je del brezposelnosti nasploh. Zato ne smemo smeti pomesti pod eh, preprogo, tudi ne v tem primeru. Če si bomo izmislili neke umetne inštrumente za to, da bodo mladi prišli do trga dela, bo to samo še povečalo brezposobnost med drugimi eh, skupinami ljudi, kot recimo majhnimi, plešastimi, levo rokimi in tako naprej. Mislim, da ne smemo se boriti proti simptomom, temveč proti vzrokom. In kaj je vzrok? Neučinkoviti gospodarski sistemi podjetja niso tista, ki jih zaposlujejo eh, mlade, temveč potrošniki. Ko bodo potrošniki enkrat imeli nekaj denarja v svojih žepih, bodo lahko kaj potrošili. Hvala. Sedaj pa gospod Vanden Kendelare v imenu LS. Hvala, gospod predsedajoči, komisarka, kolegice in kolegi. Sedem milijonov mladih je brezposelnih v Evropi. To je ogromna številka, nevzdržna številka. Gre za zelo veliko breme za te mlade, pa ne samo za njih, temveč tudi za celotno Evropsko unijo. E, dogovor o tem poročilu smo hitro sprejeli. In sedaj se bomo osredotočili na pomoč mladim, ki živijo in iščejo delovna mesta oziroma oblike usposabljanja v najbolj prizadetih delih Evrope. Imamo nekaj dokazov, da po potrebi Evropa zna hitro delovati. Evropa zna uh, velikodušno uh, delovati, ko gre za nekatere velikopotezne eh, projekte. Vendar v tem primeru je treba sedaj finančna sredstva začeniti takoj uporabljati. Če gre za 30 odstotno predhodno financiranje, potem moramo to tudi tako narediti. Vendar to je samo en korak. Ven, potrebovali pa jih bomo še precej drugih, da se bomo eh, nečesa naučili. Potrebujemo večjo usklajenost med eh, znanji in veščinami in potrebami trga dela, bolj fleksibilni trg dela in predvsem vzdržna delovna mesta. Čim prej moramo začeti in sedaj na, so na vrsti države članice. Danes ne govorimo samo o tem, kaj lahko naredijo države članice na tem področju, temveč se moramo vprašati, kaj pa naprej. Mislim, da moramo načrtovati nekaj potezu naprej. Hvala. Hvala. Sedaj pa Juta Steinrock. Minuto in pol imate. Žal, danes še ne moremo govoriti in proslavljati velikega uspeha, ko gre za cilj boja proti eh, brezposobnosti mladih v Evropi. Tukaj smo še daleč od cilja, ampak ta pobuda vsaj pomeni neko spremembo in premik v brezkončni zgodbi in sedaj je treba resnično začeti ukrepati. V zadnjem letu smo preveč govorili, preveč črnih petrov smo si podajali med seboj, sedaj pa rezultatov pa nismo dosegli socialni, socialisti in demokrati smo od vsega začetka povdarjali, da ne moremo zaposliti ne mladih, ne starejših za radikalno politiko varčevanja v Evropi. Mislim, da ni treba biti jasnovidec, da vidimo, da tiste države, ki so morale zategovati pas, istočasno niso mogle predhodno financirati teh programov, zlasti če je denar moral iti v druge namene. Boj proti brezposelnosti mladih mora ostati naša prioriteta. In gospa komisarka, prav imate, ko pravite, ne samo v državah članicah in evropskih institucijah mora to biti naša naloga, temveč tudi drugod. Na terenu je treba lokalne, regionalne vlade in podjetja opozoriti na to, da je treba mladim dati perspektivo in zato moramo narediti vse, kar lahko. Hvala, gospa Steinruck. Sedaj pa poslanka McIntyre. Minuto imate na voljo. Hvala, predsedujoči. Zahvaljujem se poročevalki in komisarki. Mislim, da se vsi zavedamo tega, da je presposobnost mladih zelo resno vprašanje in da moramo takoj ukrepati. Podpiram torej ta predlog, da bi sprostili sredstva tako da bi pospešili izvajanje programov v državah članicah. Sem pa tudi zaskrbljena. Predhodno financiranje lahko povzroči pritisk na uh, sklad eh, v prihodnih letih in v prihodnih letih bomo morda zahtevali dodatna finančna sredstva za financiranje te pobude. Moja politična skupina ustraja na disciplini, na ocenjevanju rezultatov uh, sprejetih politik in To področje ni nobena izjema. S državami članicami se moramo dogovoriti, da bomo pripravili za njih primerne rešitve za lokalne situacije. Naša vlada v Združenem kraljestvu uporablja sredstva iz te pobude kot dopolnilo lokalnim programom. V eh, okrožju Midlands eh, smo s tem financirali veliko mladih, eh, ko gre za vajeništvo, pripravništvo in tako naprej. 2,2 milijona novih vajeništev smo odprli v zadnjih petih letih na ta način. Hvala. Sedaj pa gospa Ines Kristina Zuber. Minuto imate na voljo. Najlepša hvala, gospod eh, predsedujoči večje predhodno financiranje pobude za zaposlovanje mladih je korak naprej. V preteklosti so ta sredstva bila tako skromna, da države članice enostavno niso se vključile v predhodno financiranje tako, kot bi se lahko. Niso mogle ukrepati, razen eh, torej takrat, ko ni bilo tega okvira, ki ga bomo ustvarili jutri. Mislim, da je treba Eh, pospešiti uporabo tega programa. Začetna sredstva so bila zelo nizka. 21 milijard evrov smo eh, načrtovali za ta sklad, ampak žal toliko sredstev na koncu ni bilo dodeljenega za ta sklad. Pomeni, da nova delovna mesta ne bomo mogli odpirati tam, kjer bi jih eh, lahko. Sveda je treba predvsem posvetiti pozornost prekernim oblikam dela. To je postal zelo pereč problem. To ni neko jamstvo za zaposlovanje, to je samo začasna reš rešitev. Hvala. Sedaj pa Lampros Funtolis. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Gospe in gospodje, kolegice in kolegi. S to pobudo poskušamo reševati problem, ki je še zlasti akuten pri nas v Grčiji. Razposobnost mladih v Grčiji je uradno okoli 60 odstotna, ampak realno je verjetno precej višja. Najhujše pri vsej tej zgodbi pa je to, da se situacija ne bo izboljšala še k malu. Sam menim, da se ne bo izboljšala zaradi tega, ker se naro, napačno eh, lotevamo te stvari. Namesto, da bi ustvarili nova delovna mesta, se od sedaj osredotočamo na prekvalificiranje, preusmirjanje na pripravništva in podobne inštrumente. Na koncu koncev torej ne bomo ničesar naredili, da bi ustvarili v Evropi nova delovna mesta. Ost stvari pa ostajajo prekerne in drugače bo treba rešiti vse to. Pani posel Mihajla Sojdrova. Gospa Mihajla Sojdrova. Minuto 30. Hvala lepa. Gospod predsedujoči, pozdravljam odločitev. Uh, poročevalke in eh, drugih kolegov v podporo komisijnega predloga, da poveča znesek eh, za pobudo za zaposlovanje mladih. Eh, torej, predfinanciranje v znesku 3 tri, milijard pomeni, da da Evropa jemlje ta boj proti brezposelnosti mladih zelo resno. Uh, Eh, vendar, če želimo poskrbeti za to, da eh, bomo učinkovito izkoristili ta sredstvo, je potrebno porabo eh, se strani držav pozorno spremljati. In sedaj preučujemo način, kako poteka priprava teh programov. Češka republika, kot se zdi, je dobro pripravljena na črpanje teh sredstev zlasti v regijah, kjer je brezposelnost visoka. Poleg Prage, ki ima nizko brezposelnost, pa želimo pomagati tudi drugim regijam eh, in eh, sicer tam, kjer je več kot 25 odstotkov mladih brez dela do, petin, eh, do starosti 25 let. Več podpore tudi usposabljanju za mlade in Vredno je to videti kot ulaganje v prihodnost, to, kar bo pomenilo spodbudo in tudi zaupanje mladih. Tako da pozdravljam tudi podporo temu predlogu. Naslednja je eh, gospa eh, Marita Ulovskog. Hvala lepa za besedo. Sama bi spregovorila o uh, moji državi, to je Švedska. In eh, lahko bi rekli, da gre pri nas za socialne razmere, ki so morda manj problematične kot drugot in vendarle eh, tudi pri nas obstaja brezposelnost mladih. Lani je na švedskem vlada sprejela sklep, da Eh, da temu svojo podporo, zlasti podporo tudi tej pobudi, zato ker tudi ni želela posegati po lastnem financiranju v ta namen. To bo morda pripeljalo do rezultatov, vendar pa eh, so države, kjer pravzaprav tako financiranje enostavno ni mogoče, nimajo potrebnih zagonskih sredstev in zato jim je to edini možen ver financiranje. Torej eh, uporabiti to schemo za to, da se pomaga mladim, da izidejo iz brezposelnosti in tudi iz revščine. To je priložnost, ki jo je potrebno izkoristiti. Hvala. Tak. Hvala. Sedaj pa eh, gospa poslanka Ann Sander. Minuto in, mi. Minuto in pol. Hvala predsedujoči. Tudi sama pozdravljam eh, delo poročevalke in komisije. Eh, namreč zagotoviti potrebna sredstev, da se sprožijo ti ukrepi za boj proti brezposelnosti mladim. To pomeni delovanje v pravi smeri in sicer gre za dejansko delovanje na učinkovit način v času krize. In To je bilo izrečeno, sedaj pa je žogica na strani držav članic. Predvideti morajo ukrepe, da bodo spodbujali pripravništva, da omogočijo mladim tudi, da, ust, da ustvarijo lasna podjetja, hkrati pa tudi, da se lahko usposobijo za nove, eh, digital, za, eh, nove eh, digitalne eh, dejavnosti oziroma poklice. Eh, Potrebno je tudi skoristiti poklicne možnosti in sicer prek meja. To je potrebno zagotoviti. To mobilnost, mobilnost, ki pomeni najprej jezikovno mobilnost. Naprimer, v moji državi pa želi eh, francoska vlada ukiniti dvojezični pouk, kar je eh, nasprotno vsem našim prizadevanjem tukaj v tem okviru. Kajti vse to eh, pomeni tudi, da je potrebno potrebno zagotoviti boljšo informiranost in tudi zagotoviti priznanje, vzajemno priznanje diplom. To so vse dodatne dejavnosti, ki nam bodo omogočile, da se lahko spoprimemo z brezposelnostjo mladih. Hvala lepa. Hvala, gospa poslanka. Eh, sedaj pa eh, gospa eh, Vilja Blinkvičute. Hvala lepa. Hvala, predsedojoči čestitam posla, eh, poročevalki in eh, tudi podpiram zavezanost komisije, da poveča financiranje, eh, kaj ti na tak način eh, lahko eh, čim bolj učinkovito rešujemo ta problem. In mladi potrebujejo tako podporo, zato da se lahko sposobijo, da eh, lahko imajo dostop do, eh, do stažev oziroma do pripravništev. Eh, in v, tudi v okviru te pobude za eh, zaposlovanje mladih. To pomeni korak naprej, to pomeni ulaganje v mladih in skozi te ukrepe eh, je potrebno zlasti biti pozoren na tiste, ki so manj izobraženi, manj usposobljeni, ki so mogoče eh, ljudje z nezmožnostmi in podobno. Želimo pozoriti tudi na to, da dolgoročna presposelnost slabo vpliva na gospodarstvo in lahko tudi slabo vpliva na same mlade ljudi in eh, lahko eh, pride do najrazličnejših eh, problemov, tako zdravniških problemov, kot tudi duševnih problemov ali pa celo, naprimer, imajo lahko težave z zakonom. Hvala lepa. Uh, Eno minuto imate. Najlepše hvala. Pozdravljam eh, to poročilo, ki zagotavlja nova sredstva za tiste države, ki imajo, eh, ki potrebujejo sredstva za Eh, zaposlovanje mladih. Države članice, ki se soočajo z brezposelnostjo mladih in eh, tudi tisti, tiste države, ki so tiste države, ki imajo primankljaj. Pravzaprav gre eno z drugim. In če ne bomo spremenili makrogospodarske politike povezane z brezposelnostjo, ne bomo veliko dosegli, kajti brezposelnost odraža te razmere. In zlasti na jugu Evrope, mislim, da je to odličen primer, odlična ilustracija tovrstnih problemov. In stopnja brezposelnosti je zelo visoka. Zato morajo države članice, pa tudi parlament to rešiti. Hvala lepa. E... Hvala, spoštovana gospa poslanka. Ej. Sedaj pa smo pri Catch the Eye. Prvi Eh, prva eh, govornica eh, bo govorila v imenu ELS. Hvala lepa, čestitam poročevalki, poročevalcem v Senci in komisiji, da je to predložila in sicer pravočasna. To je zelo pomembno, pomembno je za mlade, zato da se jim da podpora, da lahko se usposabljajo in izobražujejo, da bi imeli dostop do dela. In dejstva Nova, da predlagate tudi eh, te znatne zneske v ta namen, pošilja državam članicam močan signal, da morajo tudi same ukrepati v podporo, podporo mladim. In spodbujam komisijo, da tudi pobliže spremlja sedaj, kako bodo države članice ukrepale in kakšen bo domet eh, tega financiranja. Pomembno je zagotoviti, da bo denar uporabljen učinkovito učinkovito in racionalno in da dejansko prije do tistih, ki to najbolj potrebujejo. In eh, skozi celo zgodovino eh, je potekalo usposabljanje in izobraževanje eh, mladih. Vendar pa pogosto so se mladi izobraževali in pridobivali veščine, ki jih niso potrebovali kasneje. Zato je to tisto, kar je potrebno narediti, zato da bodo lahko prišli do dela na trgu dela. Viktor Negrescu. Michael. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc. Uh... Hvala lepa. Zahvaljujem se poročevalki. Eh, eh, eh, tu, tu je govora o sedem milijonih brezposelnih mladih ljudi, zato je in ta vsota. Uh, milijarda eh, evrov je prav gotovo dober ukrep, vendar ga morajo spremljati še eh, drugi ukrepi. Zato, da bi lahko hitreje odpravljali, začeli odpravljati brezposelnost eh, in delovali skladno s potrebami. Torej, To, ta sredstva oziroma ta predlog gre v pozitivni smeri. In glede Romunije vam lahko rečem, da imamo podporo v, za te ukrepe in sicer najprej za različne projekte, ki se nanašajo na eh, jamstva za mlade in eh, potrebno je predvideti tudi konkretne, konkretne projekte za pomoč mladim. Hvala lepa. Uh. Ah, yes.

za zaposlovanje eh, mladih namen je 6 eh, milijonov evrov. Eh, ob tem pa je potrebno upoštevati, da je več kot 6 milijonov mladih brezposelnih. In, Tu, eh, kot vemo, eh, torej brezposelnost mladih v Grčiji znaša več kot 50 odstotkov in enako velja tudi za Španijo, pa tudi na portugalskem je brezposelnost visoka, brezposelnost mladih. Hkrati pa eh, javni sektor ne razpolaga z dovolj sredstev, da bi lahko začeli oziroma lansirali te projekte in da bi eh, lahko tudi predvideli nadaljno usposabljanje in izobraževanje. Eh, hkrati pa so dragi in eh, drugi pravzaprav skušajo zadušiti Grčijo. Hvala lepa. Evharisto. Hvala. Ali sprejemate modri karton s strani gospoda Novakova? Izvolite, gospod Novakov. predsedujoči da res je da je bil sprejet zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o finančnem nadzoru res je zelo pomembno eh, priti do tega 30 odstotnega povečanja, eh, zato da bi spodbudili zaposlovanje mladih. Ne smemo pa tudi ne pozabiti na reforme in na ulaganja. Ne moremo enostransko doseči tega cilja. Naj vas spomnim, da obstaja velika razlika med državami članicami in težko je črpati. Eh, ta sredstva. Zato morajo države članice v bodoče narediti več, da bodo ustvarile delovna mesta za mlade. Prizadevanje članic pa morajo služiti financiranju in tudi izvajanju reform. Kaj menite o reformah? Hvala. Eh, Marjas, prak... Izvolite, gospod Marjas αυτή τη στιγμή για να υπάρξει. Χαλά λίπα, χαλά κουσπούτ Da, lahko pride do sofinanciranja, naprimer, eh, poleg Grčije potrebujemo sredstva. Eh, tega, teh pa nismo imeli pred eh, programom reševanja, zato da in sicer v namen tega financiranja. Tako da. Kot sem že omenil, obstaja pravzaprav eh, kreditna, eh, kreditni krč na nek način v bankah in vendarle ne more razpolagati niti z enim dodatnim evrom, da bi lahko začele investirati. To je najteže. Hvala. Eh, sedaj pa gospa Baradika Bilbao. Gracias, presidente seveda sem naklonjena tem reformam in uh, uh, torej tem eh, prijemom, da bi lahko eh, spodbudili zaposlovanje mladih. Eh, mislim pa, da je potrebna analiza razlogov, zakaj naprimer imajo mladi težave, zakaj ni, ne morejo imeti več dostopa do operativnih programov. Problem je v tem, da želi preveč držav ta program centralizirati in pravzaprav ne zaupa pristojnosti eh, tistim, ki so bliže lokalnim, lokalnemu gospodarstvu eh, na področju javnega, zasebnega partnerstva, tako da bi rekli, da se zauzemamo za predfinancirati, poznati pa je potrebno tudi probleme in jih reševati. Ali ste predvideli to vrstno analizo? Hvala lepa. Da, Paloma López Bermejo. Sedaj pa eh, gospa Paloma Pervejo. Hvala. Hvala, gospod predsedojoči. Želim jasno povedati, da ne nasprotujemo, ne nasprotujemo eh, jamstvem eh, za mlade, eh, vendar pa nasprotujemo večkrat načinu, kako to poteka. Sicer pa to ni edina rešitev za problem. Potrebujemo aktivne programe oziroma projekte, da razvijamo Eh, in rešujemo problem, eh, problem brezposelnosti. In problemi brezposelnosti ne bodo rešeni s tem, da zmanjšujemo dobičke in potrebno je pravzaprav eh, predvideti tudi pripravništva za mlade, če želimo, da pridejo do kakovostnih delovnih mest. Sicer bo ta program imel zanemrljiv e, učinek, če ne upoštevamo vseh tveganj, da bo ta program e, ne bo uresničen na učinkovit način. Hvala lepa. Gospod Marko Valji, izvolite. Sì, grazie Presidente. Vorrei sfruttare questo minuto per strappare una promessa al Commissario in quanto. Uh. Eh, žel, želel bi si eh, v naslednjih letih, da bodo vsi programi, ki so predvideni kot eh, v smislu boja proti brezposelnosti, da imajo tudi dodano vrednost. Ne moremo več dopustiti, kot smo lahko, naprimer, da pride predsednik eh, sveta in objavi, naprimer, milijardo in pol kot veliko zmago tako da eh, ta eh, ponudba je pravzaprav zadevala potem samo 12 tisoč mladih in bila na voljo njim v primerjavi z 400 tisočimi, ki to potrebujejo. Hvala lepa. Hvala. Dorota Jazlovecka, bardzo proszę. Gospa Jazlovecka, prosim. Dziękuję panie przewodniczący. Szanowni państwo, w tak krytycznej sytuacji. Hvala lepa, predsedujoči, gospe in gospodje. Kar se tiče kritičnih razmer mladih v Evropi, je predlog Evropske komisije tak, da cilja za to, da bi, na to, da bi povečali predhodno financiranje in tako izboljšali razmere. Še prav posebno veseli smo, da so se države članice in Evropski parlament odločili sprejeti ta predlog brez predlogo, dodatnih predlogov sprememb. Tako bomo prej sprostili sredstva. In poročevalka in njena ekipa so to omogočili. Vendar pa ta sredstva niso ključna težava za države članice. Od samega začetka pobude ni dovolj izvedbe, ni pravega izvajanja in nadzora pri tem postopku. Vemo, da je čas ključni faktor pri tem, kajti tisti, ki so dlje časa brezposelni, imajo potem velike težave pri iskanju delovnega mesta. In seveda lahko padejo tudi v revščino. In ko enkrat pade v revščino, je potem se težko spet ponovno vključiti na trg eh, dela. Zato bi Evropska komisija in parlament morala pritisniti na države članice. Hvala lepa. Ivan Jakovčič. Hvala lepa, Ivan Jakovčič. Kon, imamo jedan odličan predlog. Imam. Imamo pred seboj odličen predlog, ki nam ga je posredovala komisija. To je velika in uh, razveseljiva novica za vse mlade v Evropi, kajti to, kar je zahteval Evropski parlament, je sedaj bilo uslišeno. Komisija je sedaj predlaga resnično radikalno povečanje z enega na 30 odstotkov predhodnega financiranja jamstva za mlade. To je nekaj, kar smo dolgo pričakovali in na ta način, kot je rekla gospa komisarka, bomo na ta način dokazali verodostojnost Evropske unije. Dokazali bomo, da smo odločeni reševati probleme brezposobnosti, zlasti v južnih državah Evropske unije. To, kar je treba še narediti in to, kar je tisti člen, ki bi lahko eh, odpovedal so države članice. Zato vas prosim, da skrbite za to, da bi naša verodostojnost bila do konca izpolnjena. Hvala lepa. In zdaj še zadnje postopko Catch the Eye je kolega Andrej Novakov. Благодаря, господин председател. Както казах и преди малко, безспорно. Hvala, gospod predsedujoči. Kot sem ravno kar povedal, je to 30-odstotno povečanje predfinanciranje programov v okviru pobude za poslovanje mladih, odličen predlog in zato komisiji za ta predlog čestitam. Hkrati pa je potrebno eh, še več narediti v smislu eh, komuniciranja, ki eh, sprem, komunikacije, ki spremljajo ta predlog. In tudi lokalne in regionalne oblasti igrajo veliko vlogo za to, da te informacije do mladih tudi pridejo. Upam, da bodo države člani članice pa tudi regionalne in lokalne oblasti naredile vse, da povečajo svoje lastne zmogljivo, zmogljivosti in jih okrepijo in hkrati predvidejo izvedbo ustreznih reform, da omogočajo delovanje agencij eh, za zaposlovanje. Tako bomo lahko spodbudili dostop eh, k kvalitetnim delovnim mestom za mlade. Hvala lepa. To je konec postopka CatchDI. In besedo dobi gospa podpredsednica komisije Tyson. Prosim. Ja, dankjewel, eh, voorzitter. Hvala lepa, predsedojoči, spoštovane poslanke in poslanci. Še enkrat bi se vam rada zahvalila za podporo vseh političnih skupin za ta program. Naj pa dodam, ko bo so vali o predlogih sprememb, pričakujemo, da vam bo svet sledil in upamo, da bomo še maja lahko prešli na neposredno izplačevanje više ravni predhodnega financiranja. Potem bomo dobili tudi do konca leta prehodno poročilo držav članic in kot eh, obljubljeno bomo to poročilo vam predložili. Že sedaj se veselim razprave tukaj v Evropskem parlamentu. Potem leta 2016, naslednje leto, bomo parlamentu podali globalno oceno učinkovitosti in rezultatov tega programa tudi s podporo ESF-a, tako da bomo jasno ponazorili, kaj smo skupaj dosegli in potem bomo skušali povedati tudi, kaj so države članice prispevale k temu. Medtem pa bomo državam članicam in lokalnim in regionalnim organom zagotovili našo podporo, kolikor bo to šlo. Veliko vas je spraševalo, ali to zadošča, seveda ne. Prav tako ste spraševali, ali je proračun za jamstvo za mlade dovolj, zato da bi zagotovili delovna mesta za mlade. Vprašanje, ki smo ga slišali, je tudi, ali je ta program dovolj za boj proti brezposelnosti pri mladih. Ne, ne, seveda ne. Zato imamo še dodatna sredstva, imamo tudi torej to specifično jamstvo za mlade. Poleg tega pa imamo v veliko državah in regijah tudi olajšave. Prej smo imeli finančne uvire za začetek projektov, sedaj jih ne bo več. Tako da se bo resnično vse lahko začelo. Poleg tega pa imamo še sredstva iz ESF-a, Evropskega regionalnega sklada, imamo še dodatna sredstva za to, da lahko investiramo v mlade. Tukaj so družbeni zaposlitveni programi, programe Erasmus in druge programe. Kar se nas tiče, seveda, to ne zadošča brezposelnost, to je vprašanje ponudbe in popraševanja. To vsi vemo. Na obeh straneh moramo delati na tem in zato bo komisija skušala zagotoviti trajnostno rast, ustvarjati delovna mesta in to je tudi podlaga za izkoristek pobud za pomoč dolgotrajno brezposelnim, tako da bodo imeli več priložnosti za poklicno izpopolnjevanje, več priložnosti za mlade, potrebujemo razumno politiko glede zaposlovanja v državah članicah in še veliko več. In tako moramo gledati na ta naložbeni svežen. Če bomo šli vsi v isto smer, lahko nekaj storimo za mlade in damo pozitivno perspektivo. Glede tega sem prepričana. In s tem predlogom lahko dejansko prispevamo k temu. Še enkrat hvala. Čestitam vam še enkrat za izredno hitrost, katero ste to temo obdelali. Hvala lepa, sedaj pa moram šati. Eh, ki bo eh, sklenila to razpravo. Eh, gospod predsedujoči, gospa komisarka, čestitam, čestitati bi vam želela za način, kako Eh, skozi ta razvoj eh, te razprave pripo, eh, ste pripomogli k temu, da premagujemo ovire, ki so bile nepremagljive, sedaj pa lahko rečemo, da je prišlo do znatnih korakov naprej. In to odraža zavedanje, da se Evropa sooča s težavami na eh, tem področju. Eh, spoštovane kolegice in kolegi, eh, strinjamo se glede vsebine. Predfinanciranje je kamenček v tej stavbi boja proti brezposelnosti mladih, vendar ne edini člen. In eh, če bomo glasovali eh, v veliki večini, potem bomo s tem pokazali državam članicam, da eh, to pomeni zahtevo, ne pa prošnje, zahtevo, da se angažirajo, da bi ta politika v okviru te pobude uspela. In ne gre za to, da bi si pripaso, pripisovali zasluge, e, smo slišali tudi take pripombe, ampak gre za to, da se je potrebno zavezati okvirje evropske politike, da bi mladi resnično lahko prišli do dela in to do kakovostnega dela. Jutri med tem glasovanjem torej je potrebno imeti na umu eh, to, to zahtevo, eh, ki je zahteva do držav držav. Tretje, na prečemer ustrajam, eh, gospa komisarka, tudi sami ste to dojeli, ne bomo popuščali in za vsem eh, Eh, vsemi temi dejavnostmi, ki smo jih skupaj eh, vodili, da bi bili uspešni s predfinanciranjem, pomenijo, da želimo eh, uresničiti in doseči rezultate. Potrebno je imeti projekte, konkretne projekte, želimo tudi poročila in spremljati s komisijo, zlasti z Eh, z odborom, pa tudi z odborom za zaposlovanjem, da pride do te politične zavezanosti eh, in da bi eh, na to lahko računali in na to tudi vi lahko računate. Prosim, če lahko sklenete, pravi predsedujoči. Eh, potrebno je tudi povedati, da ta pobuda za zaposlovanje mladih ni bila dovolj, imamo še druga urodja, imamo tudi Evropski socialni sklad in jamstva za to, da bi omogočili mladim delom in za to se stalno zauzemamo. Hvala. Hvala, gospod.